E, tako da bo to skupni odgovor, vse pa se nanaša na e, sistem pravosodja in vladavine prave, prava v Rusiji. E, beseda je sedaj vaša, gospod minister, za odgovor na prvo vprašanje. Ja. Ne. Ok. I know that. Hvala lepa. Vem, da moj prijatelj Milan Horaček predstavlja nekoga, ki je že dolg čas zavezan vprašanju človekovih pravic v eh, Rusiji. In eh, zato bi se mu rad eh, zahvalil, kajti to je tudi v končni fazi točno to, kar bi moral ta zbor početi. Kar zadeva vprašanje s tem v zvezi naj vam zagotovim, da se svet popolnoma strinja z skrbmi v zvezi z nedavnimi dogodki, v zvezi z vladavino prava in demokracijo v Rusiji. Svet je mnenja, da je naše partnerstvo z Rusijo nekaj, kar mora temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava, demokratičnih načel in človekovih pravic. Zato bo svet še naprej pritiskal na Rusijo naj v polni meri izpolni obveznosti, katerim se je zavezala s članstvom v Svetu Evrope in OVSEJU in tudi v okviru sporozuma o partnerstvu in sodelovanju z Evropsko unijo. Primeri, ki jih navajate vi, gospod Horaček in vaš kolega, so primeri, ki so zelo zaskrbljujoči in svet bo še naprej budno spremljal nadaljni razvoj svet redno izpostavlja svojo zaskrbenost tem v zvezi eh, kot del političnega dialoga z Rusijo, eh, še posebej v okviru dveh posvetovanj z področja človekovih pravic, ki smo, s katerimi smo začeli marca 2005. Ruske reakcije na ta vprašanja in pa tudi na drugih področjih bomo upoštevali pri nadaljnih pogajanjih o novem sporazumu z Rusijo. To je zelo pomembno. Prav tako bomo upoštevali te reakcije na drugih ravneh odnosov med EU in Rusijo. Zagotavljanje robustnega temelja za spoštovanje človekovih pravic v okviru novega sporozuma za partnerstvo in sodelovanje je tudi ena od ključnih prioritet, ki smo jih določili v direktivi za pogajanja, ki jo je svet potrdil lani. Strateško partnerstvo z Rusijo, o čemer nekateri govorijo, je nekaj, kar moramo graditi na skupnih vrednotah. Sicer, vrednotah, sicer to nima smisla. EU potrebuje nov sporazum, potrebuje pa ga tudi Rusija. Zato je ključno, da pogajanja in pa tudi samo besedilo tega sporazuma odsevajo vrednote, ki so nam drage, kot je vladavina prava. Samo osebno vam lahko zagotovim to, da je enotnost Evropske unije odločilnega pomena pri doseganju zaželenih rezultatov na tem področju. Hvala lepa, gospod minister. Pri tem skupnem vprašanju zdaj predlagam, da damo vsakemu zastavljalcu vprašanja besedo za običajnih 30 eh, sekund, da zastavijo morebitna dodatna vprašanja, potem pa bi ministra prosila, da odgovori na ta tri dodatna vprašanja hkrati. Prvi ima besedo gospod Horaček. Ja, danke. Hvala lepa. Se slišimo? Dobro. Imam problem, kajti v preteklosti smo vedno znova dobili odgovor strani sveta, da je prioriteta, seveda, eh, vprašanje odnosov z Rusijo in tako naprej, ampak eh, ravno ko je šlo za konkretno vprašanje v zadevi Hodorkovski, Lebedjev in eh, Bakmina, pa ni prišlo do nikakršnega napredka. Hvala lepa, gospod Poselt. Gospod minister, cenim vas kot izkušenega aktivista za človekove pravice, za človekove pravice, prav tako cenim češko kreativnost in zato tudi moje vprašanje. Nam lahko pomagate pri iskanju novih poti kako rešiti vprašanje eh, zapornikov iz primera Jukos, da torej razvijemo določen eh, odgovor in da tudi to vprašanje v pogajanjih z Rusijo nekoliko bolj izpostavimo, kot pa je bilo temu primer do sedaj. Hvala lepa, gospod Posled, gospod Kelam. Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod minister, za vaše odgovore. Bi se morda strinjali z menoj, da če bi svet jasno in prepričljivo predložil ta problem ruski strani in eh, pokazal, da je Evropska unija resna, kar zadeva ukrepanje v primeru takšnih škandaloznih kršitev človekovih pravic, da bi tudi danes imeli bolje zastavljene gospodarske odnose. Ali se strinjate, da kar zadeva primer Hodorkovske in Lebedjev, da tukaj potrebujemo pravično in transparentno rešitev in da ne moremo pričakovati, da bo Rusija Eh, če tako postopa v teh primerjih, potem tudi izpolnjevala svoje ekonomske obveznosti. Hvala lepa, gospod minister, beseda je vaša. No, gledajte, glede to, da ima Češka zdaj predsedstvo, ne morete pričakovati, da bomo ostali eh, tiho. Nisem eh, ostal tiho v preteklosti, ko šlo za energetski sporozum, prav tako nisem bil, nisem ostal nem v preteklosti, ko je šlo za vprašanje Hodorkovskega in Lebedjeva. Eh, Februarja bomo imeli srečanje trojke, predsedstvo bo zastopal zunanje minister Karel Schwarzenberg in o takšnih primerih, o katerih sprašujete, kot naprimer vprašanje zadeve gospe Bakmina, tukaj bomo seveda zahtevali primerno ukrepanje. Zdaj pa rezultati so seveda zgolj in v rokah Rusov, lahko samo Eh, vzdržujemo pritisk, je pa seveda na Rusiji, da se odzove. Hvala lepa. Še dodatno vprašanje s strani gospoda Hanena. Gospa podpredsednica parlamenta, najprej pozdravljam gospoda ministra tukaj v polkrožni dvorani, pozdravljam tudi Češko republiko pri prevzemanju predsedstva in želim si, da bi lahko vsi eh, dejali enako. Moram reči, da eh, sem bil šokiran nad nekaterimi vprašanji, ki so bila naslovljena češkemu eh, predsedniku vlade danes. Gospod De Rosa iz Irske republike eh, je od njega zahteval, da naj prekliče svoje izjave o tem, da Lizbonska pogodba ni eh, tako odlična, kot si gospod Barozo domišlja. Govornik je bil prekinjen. Pomembno je, da smo nekate... Gospod Hannan, imeli ste svojih 30 sekund, niste zastavili vprašanja. Se upravičujem, moram vam vzeti besedo. Uh, prehajamo naprej na naslednje vprašanje na dnevnem redu in sicer vprašanje gre za vprašanje gospe Harkin o liberalizaciji svetovne trgovine, vendar bo tukaj v njenem imenu spregovorila gospa McGuinness. Gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to konkretno vprašanje. Prihajam namreč iz države, ki je velika zagovornica svobodne trgovine. Gre za osnovo našega gospodarstva in 80 odstotkov našega BDP-ja izhaja iz trgovine, tako ali drugače. Lahko vam torej zagotovim, da vse naše predsedstvo vsekakor zaveda tega, da mora ostati Unija zavezana uravnoteženemu in ambicioznemu, kakor tudi celovitemu dogovoru v krogu iz Dohe. Vsekakor se bomo za to močno prizadevali. Kar zadeva vprašanje ambicij našega predsedstva v zvezi z liberalizacijo svetovne trgovine, Tukaj je predsedstvo jasno definiralo svoje glavne prioritete s tem v zvezi že v kontekstu 18-mesečnega programa sveta za trajanje francoskega, češkega in švedskega predsedstva, kakor tudi v našem delovnem programu, ki smo ga objavili prejšnji teden in ki ga je danes tudi predsednik vlade predstavil tukaj. V skladu s tem programom trgovinska politika ostaja pomembno orodje za obladovanje priložnosti in izzivov, ki jih predstavlja globalizacija in tudi za krepitev gospodarske rasti, zaposlovanja in blaginje za vse državljane v Evropi. Ustrajali bomo na promoviranju odprtega svetovnega trgovinskega sistema, ki temelji na tržnem eh, gospodarstvu in ki prinaša prednosti vsem. Prav tako bomo zasledovali podnebne cilje ravno z krepitvijo trgovanja z okoljskimi proizvodi in storitvami. Zavezani smo, da dosežemo uravnotežen in celovit dogovor v korogu iz Dohe. Poleg tega si je naša država zastavila tri prioritetna področja delovanja tekom predsedovanja. Eno od teh, eh, eno od teh prednostnih nalog je krepitev vloge Evrope v svetu. V tem kontekstu bo naša država povdarjala pomen trgovinske politike kot način krepitve zunanje konkurenčnosti, gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest – v skladu z novo trgovinsko politiko Evrope z naslovom Globalna Evropa, kakor tudi v skladu z revidirano strategijo za rast in zaposlovanje. Usporedno z večstranskim sistemom bo češko predsedstvo pozvalo komisijo tudi naj se izpogaja naj se pogaja o trgovinskih sporozumih z obetavnimi partnerji ali regijami, Koreja, Indija, ASEAN, Mercosur, Anska skupnost, države v srednji Ameriki in potencialno tudi s Kitajsko in da izpogaja prostotrgovinske sporazume z najbližjimi sosedami Evrope, naprimer z Ukrajino, enkrat, ko bodo predpogoji za to seveda izpolnjeni, naprimer tudi v Rusiji. Predsedstvo bo predstavilo svoj program na področju trgovine na odboru INTE 20. januarja letos. Kar zadeva varno skrbo s prehrano v Evropski uniji, predsedstvo je mnenja, da protekcionizem tukaj ne bo pomagal pri zagotavljanju varne oskrbe s prehrano v Evropi ali v svetu. Zato predsedstvo podpira liberalizacijo svetovne trgovine v okviru kroga iz Dohe. Prav tako podpiramo nadaljno razpravo o reformi SKP, na podlagi katere bo postalo Evropsko kmetijstvo bolj konkurenčno. Ti elementi, kot naprimer transparentna reorganizacija svetovne trgovine eh, in pa liberalizacija kmetijstva, predstavljajo osnovo za krepitev prehranske varnosti. Prehranska varnost v Evropski uniji je močno povezana tudi z mednarodno trgovino s eh, prehranskimi proizvodi, ki omogoča njihovo dobavo po konkurenčnih cenah in prav tako spodbuja tiste države članice, v katerih se ta hrana lahko najbolj učinkovito proizvaja. Prehranska varnost danes eh, temelji ne le na lokalni proizvodni hrane, ampak tudi na sposobnosti neke države, da financira uvoz hrane za izvozom drugega blaga. V tem kontekstu je odprt večstranski trgovinski sistem eh, morda boljša garancija za stabilno in varno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 predsedujoči svetu, za vaš odgovor, ki ga moramo še preučiti, čeprav ne vem, če se lahko z njim strinjam. Naj vas spomnim na glasovanje o globalni prehranski varnosti tukaj v tem parlamentu, kjer smo jasno dejali, da nam globalni trg ne bo zagotovil globalne eh, prehranske varnosti in da tudi kmetije ne bodo deležni stabilnosti, ki jo potrebujete. Zato mi prosim pojasnite, ali menite, da eh, prosta trgovina na področju kmetijstva predstavlja pot naprej in ali je to vaša prioriteta v okviru vašega predsedovanja. Gospod minister. Je, ja, odgovor je preprost. Da. Prosta trgovina na področju kmetijstva pomeni, da v svetu ne bo več lakote. Še dve dodatni vprašanji imamo, gospod Poslet in gospod eh, Kamal. Gospod Poslet. Gospod minister, vedno se reče, da je kmetijska politika tole za tri odstotke kmetov, je pa sto odstotkov jedcev in jaz sem zelo dober jedec, na primer, in zelo jasno bi želel povedati, mislim že, da je var, prehranska varnost bistvena. Vidimo težave z odvisnostjo od, pri energiji in zato sem za prosto svetovno trgovino. Ampak moramo pa biti v stanju, da se prehranjujemo iz svojih tal in zato moramo ohraniti kmečke strukture. To pa ne moremo prepustiti samo trgu. Hvala lepa, gospod Kamal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot prvo, tako kot eh, kolega pred mnoj, gospod Hanen, bi tudi jaz eh, rad eh, tukaj pozdravil češko predsedstvo. Mislim, da bo to zanimiv kontrast v primerjavi s prejšnjim predsedstvom in rad bi se tudi opravičil zaradi eh, res neprimernega obnašanja nekaterih kolegov. Zdaj pa prehajam na vprašanje, gospod predsedujoča, takoj. Sveda je prav, da želimo ponovno sprožiti mm, pogajanja v, v krogi iz Dohe. Imeli smo uh, ameriške volitve, zdaj bomo imeli evropske volitve. In zanima me z vsemi temi volitvami, ki potekajo in ki povzročajo zastoje, kdaj bomo lahko dejansko nadaljevali z krogom iz Dohe. Gospod minister. Kar zadeva reformo SKP. Mi smo bili med tistimi, ki smo si prizadevali za to, da bi komisija pripravila nov reformiran proračunski predlog, tako imenovana bela knjiga. Skušal sem celo privesti do nekega skupnega projekta z našimi švedskimi kolegi, kot je veste, da je 2009 leto češkega in potem švedskega predsedovanja in da imamo dokaj podobna mnenja na tem področju. Ampak seveda ni na nas, da podamo zakonodajni predlog in če odgovorim prijatelju Berndu posletu. Ja, prihajamo iz podobnih kulturnih ozadij, ampak eh, mislim, da smo ljudje živ primer, saj jaz in vi, smo živ primer tega, da v Evropi ni ravno lakote. In trgovanje s kmetijskimi proizvodi v zadnjih desetletjih le raste. Vem, da potrebujemo vsekakor pomembne prehrambene izdelke na našem trgu, te bavarsko in češko pivo, ampak eh, konec koncev mislim, da svetovna trgovina vsekakor lahko le pospeši eh, proizvodno hrane v Evropi in v svetu. Prehajamo na naslednje vprašanje gospoda Onahčana glede prihodnosti kmetijske politike. Gospod minister, beseda je vaša. No, to je vprašanje o SKP-ju. Dame gospodje, svet bi vas rad spomnil na to, da v kontekstu političnega dogovora, ki je bil dosežen, eh, kar zadeva tako imenovani zdravstveni pregled SKP 20. novembra v svetu lani, tam je bilo torej dogovorjeno v skupni izjavi sveta in komisije, da v okviru razprav, ki so se začele v Anesiju v Franciji 23. septembra o prihodnosti SKP-ja po letu 2013 in eh, ne brez prediciranja novih finančnih perspektiv, ostajata svet in komisija zavezana temu, da bosta podrobno preučila možnosti izvajanja neposrednih plačil v skupnosti in tudi kar zadeva posamezne ravni teh neposrednih plačil v državah članicah. Lahko vam povem, da bo češko predsedstvo vsekako nadaljevalo s svojim namenom, da organizira razpravo o tem vprašanju na neformalnem ministerskem srečanju, srečanju kmetijskih ministrov, namreč, ki bo potekalo v Brnu meseca maja. E, moj kolega v vladi, Peter Gandalovič, je res že nestrpen, da bi začel s to razpravo. Naš cilj je reformirati SKP na ta način, da bi preučili inštrumente agrarne politike, še posebej na področju neposrednih plačil, ki bi omogočili nediskriminatoren in učinkovit način uporabe finančnih sredstev, ki jih pridobivamo od evropskih davkoplačevalcev. Okrepiti želimo konkurenčnost evropskih kmetov in izboljšati tudi položaj evropske živilske industrije in eh, kmetijsko-predelovalne industrije na svetovi ravni, izboljšati kakovost kmetijskih proizvodov in tudi zagotavljanje netržnih kmetijskih eh, doprinosov in tudi seveda prispevati k tajnostnemu kmetijstvu. Želimo si tlakovati pot v smer kmetijstva, nove reformirane SKP, ki bo zagotavljala enake pogoje vsem državam članicam. Hvala lepa, gospod Onahtjen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala predsedniku sveta za odgovor. Prosil pa bi še za dodatno pojasnilo v zvezi z načrti češkega predsedstva, kako nameravajo pomagati območjem ki so bolj odročna, ki imajo slabše predelovalne pogoje, kajti ta področja so tista, ki zdaj prehajajo v pristojnost SKP in to so tista področja in območja, ki potrebujejo eh, pomoč. Zato me zanima, kaj nameravate storiti na tem področju. Gospod ministr. Glede, problem območij z težjimi predelovalnimi pogoji je problem, o katerem vse čas govorimo v razpravi v SKP. In mislim, da se bolj ali manj strinjamo, da bi morali počasi preiti od neposrednih plačil k plačilom v smer razvoja podeželja namesto da nadaljujemo z protekcionističnimi ukrepi. Obstajajo torej ustrezni načini, ustrezne poti in vsekakor sodelujemo s komisijo, s komisarko Fischer Bolovo. E, nisem sicer strokovnjak za kmetijstvo, e, vsekakor pa sem prepričan, da boste lahko o tem spregovorili tudi z našim ministrom za kmetijstvo, in eh, dobili tudi bolj podroben odgovor. Imam kar nekaj zahtev za dodatna vprašanja, tako da tisti, ki danes še niste govorili, dobite besedo gospod Dojl, potem pa še gospod Tikal. Gospod Dojl. Hvala lepa, predsedujoča. Češkemu predsedstvu želim veliko uspeha tekom vašega mandata. Gospod minister, prosila bi vas, če lahko pokomentirate izkušnje čeških eh, kmetov in češke živilsko-predelovalne industrije se pravi njihove izkušnje, ki jih imajo do danes z eh, SKP, ali so zadovoljni in ali je to izboljšalo eh, njihova kmetijska gospodarstva in ali je to izboljšalo vašo življensko predelovalno industrijo. Kako torej vi vidite SKP v navezavi s Češko republiko? Še vprašanje gospe Tikao. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod minister, žal je gospodarska kriza privedla do izgube delovnih mest, zmanjšanje življenjskega standarda, zmanjšanje kupne moči je prijelo tudi do zmanjšanja kvalitete eh, hrane oziroma dostopa do kvalitetne hrane. Veliko je malih kmetov v Romuniji in zanima me, kaj nameravate storiti v zvezi z malimi kmeti, še posebej v novih članicah. Hvala lepa, beseda ima gospod minister. No, v novih državah članicah imate pač drugačne pogoje. Naša država, naprimer, nima ne vem kako veliko malih kmetov kot eh, nekatere druge evropske države. Naše kmetijstvo je zelo konkurenčno, imamo velike kmetije, velika kmetijska gospodarstva, če pa pogledate sosedno Polsko, pa je situacija kar drugačna. Vprašanje gospe Doyle kako gre našemu kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji. Ja, imam nekaj kmetov v svojem volilnem okrožju. Eh, Nim gre bolje, ker so zdaj dobili več denarja. Imamo torej kmete, ki nosijo Hugo Boss kravate, 50 let nazaj jih nismo imeli. Prav tako pa obenem čutijo določeno nepravičnost oziroma občutijo mm, določeno nepravičnost eh, v delitvi med novimi in starimi članicami. In tukaj gre za neko elementarno nepravičnost, ki je ugrajena v sistem in ki jo je potrebno odpraviti. Obenem smo mnenja, da mora skupna kmetijska politika postati predmet reform. To je edini način, kako lahko Evropa ostane konkurenčna na tem področju. Soočamo se torej z kompleksnim problemom. Nisem strokovnjak, da bi se tukaj loteval uh, podrobnosti, ampak mislim, da so osnovne smernice dokaj jasne in da bi se o njih lahko dogovorili in dosegli soglasje. Eh, odgovor še na vprašanje gospe Tikal. Ne vem, minister, nisem bila pripričana, da ste odgovorili na obe vprašanje. Ja, skušal sem odgovoriti na obe vprašanje. Hvala lepa, spoštovani kolegi, zdaj moramo zaključiti. Ura je 8 vprašanja 6 do 20, 21 do 24 in 26 do 29 bodo odgovorjena v pisni obliki. S tem tudi zaključujemo čas za vprašanja svetu. Zahvaljujem se gospodu ministru za sodelovanje. Prekinjamo razpravo do 9. ure zvečer.